rezistenci in vsem političnim skupinam, ki so se res potrudile, da so prispevale po svojih eh, močeh. Moram reči, da smo delovali, sodelovali zelo dobro, delovali pregledno in še enkrat hvala vsem, ki so sodelovali, tudi gospe komisarki, ki se je zelo navdušeno lotila vprašanja delitve bremen in eh, je tudi prispevala k boljšemu sodelovanju med svetom in komisijo. Če bomo vsi skupaj pritisnili, bomo tudi dosegli boljše rezultate. Moram sicer reči, da mi je težko povzeti vse misli, ki me navdajajo ob tem, ampak če naj poskušam povedati, kaj bi lahko naredili v čim krajšem času, glede na to, da obstajajo velike razlike med našimi mnenji, pa tudi med gospodarsko situacijo na severu in jugu. In prav tako obstajajo tudi velike razlike v spoštovanju človekovih pravic v različnih državah sveta. Ravno zaradi tega se bo vedno dogajalo, da bomo imeli priseljence in moramo imeti zelo širok razpon oblik pomoči ter instrumente, da ustrezno prilagodimo infrastrukturo, da se bomo hitreje odzivali na to vrstne potrebe. Prepričan sem, da če bomo vsi storili vse, kar je v naši moči, da bo ta svet za vse boljši in lepši. No, o tem poročilu bomo glasovali jutri o povdne. S tem je razprava zaključena. L'ordine del giorno reka gli interventi di un minuto su questioni di. Na dnevnem redu pa so sedaj enominutni govori o perečih vprašanjih. Tako da dajem kar takoj besedo gospodu Higginsu. Najlepša hvala za besedo. Evropska unija si mora prizadevati za zmanjšanje usodnih prometnih nesreč in poškodb v prometnih nesrečah. To pa pomeni izboljšanje prometne varnosti. In to pomeni tudi, da moramo čim prej sprejeti vse ukrepe za evropsko vozniško dovoljenje, ne le za obliko le tega, ampak kaj to pomeni. Zaradi tega si moramo še naprej prizadevati, da bomo bolje zaščitili vse udeležence v prometu. Imamo vse sodobne tehnologije, ki nam lahko pomagajo pri tem, da pospešimo vse postopke, ki izhajajo iz direktive 2006-126 in komisija mora še dodatno ukrepati, da se zadeve pospešijo. Carosa. Demokracija, sabadság, solidaritás, keresztény. Najlepša hvala. Demokratičnost in krščanske vrednote so vrednote, ki jih zagovarjam sam. Tudi grof Esterhazi si je za to boril, ampak komunisti so ga obsodili leta 1947 in potem so ga mučili in je umrl. To je bil edini poslanec ki so ga deportirali. In eh, to se je eh, zgodilo za časa eh, slovaške vlade. In kaj je bil edin zločin? Pravzaprav je zagovarjal manjšinske pravice in to so bili pripadniki nemške manjšine, ki so jih izgnali. To so pravzaprav dekreti, ki jih je žal Evropska unija legitimirala, ki še vedno veljajo in še vedno moramo čakati, da grof Esterhazi in stotine prebivalcev nekdanje države se rehabilitirajo. Zato bi res prosil naše kolege, da pravzaprav zagovarjajo ta pristop in da ohranimo skupne evropske vrednote tudi krščanstvo în acest an manifestările separatiste ale extremiștilor maghiari din transilvania organizate cu. Eh, skrajneži eh, ki so se pojavili med eh, nacionalnim praznikom na madžarskem so presegli vse meje da ne govorim o konkretnih izjavah proti madžarski državi in tudi proti enemu od pod predsednikom mačarskega predsedstva. Vse to je zelo škodljivo za mačarsko ljudstvo, veliko je bilo provokativnih izpadov in ti skrajneži so pravzaprav zelo prizadeli vse tiste, ki visoko ocenijo prizadevanja romunske revolucije. Zaradi tega prosim, da nehamo molčati o tem in si zatiskati oči. Evropske institucije morajo tudi povedati svoje mnenje o tem in tako prispevati kot pravi skrajnežav in zato, da ohranimo evropski duh. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole Mirski. Hvala lepo. Gospod Miški. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, hočem vas vprašati naslednje. Ali je mogoče recimo v Belgiji zapreti francosko šolo? Ali pa bi morda v Franciji lahko zaprli nemško šolo? Ne, to ni možno in niti ni dovoljeno. Vendar se to lahko zgodi drugod. Naprimer, za rusko govoreče v Latviji. Sedaj so nacionalisti in tudi nacisti v parlamentu Latviji izjavili, da bodo organizirali referendum o zaprtju ruskih šol v Latviji. Potem pa poslušamo tukaj o tem, kako so nekateri ponosni na latvijsko integracijo oziroma vključevanje rusko govorečih. Morda menite, da se hecam, vendar se ne hecam. Kaj bi se zgodilo, če bi se zaprle vše, vse šole v Latviji oziroma vse ruske šole. Vam kar povem, kaj bi se zgodilo. Do državljanske vojne bi prišlo. In zato prosim, da se evropske institucije ustrezno odzovejo na to vrstne izpade, ker bo sicer jutri prepozno. Bilbao. Hvala lepa, gospod Bilbao. Presidenta, la crisis nuclear de Japón no debe. Gospod predsedujoča. Jedrska kriza na japonskem je dogodek, ki ga ne moremo uporabiti samo za potrebe manipulacije, temveč se moramo odgovorno odzvati. Če gre za tako resne zadeve, kot je varnost jedrskih elektrarn, potem se moramo osredotočiti tudi na jedrske elektrarne prve generacije, tudi pri nas, ne le v Hirošimi. Njim je življenjska doba potekla in jih je treba zapreti. Tako da podpiram prizadevanja baskovske dežele, da se zaprejo jedrske elektrarne prve generacije v tej regiji. Namreč tam živi več kot 2 milijona ljudi na tem območju. Varnost je sicer zelo pomembna in ni samo beseda, temveč si moramo tukaj prizadevati za to, da se ne ponovijo več nesreče, ki so se dogodile v preteklosti. Zato pa moramo učinkovito delovati skupaj. Hvala lepa, gospa Harkin. Hvala lepa. Eh, generalna sekretarka Catherine Day je o irskih eh, bankah, ampak tu ne gre samo za banke, gre za vse eh, ljudi, ki morajo plačevati iz svojih davčnih prispevkov grehe bank, ki dosegajo tudi 70 milijard evrov Evro, kako naj si majhen otok, ki ima 4,4 milijone prebivalcev, privošči take stroške? 160 tisoč evrov smo namenili samo za pomoč nekaterim bankam in če pogledamo, v Franciji je 62 milijonov ljudi, ki bi potem moralo prispevati, če bi šlo za isto razmerje, trilijon evrov. In Catherine Day je rekla, da ne gre za krizo evra, vendar če Evropska komisija tega ne bo priznala, potem je prihodnost območja evra prav tako temačna kot prihodnost Irske. Najlepša hvala, gospod Junkers. Dober dan, in vsem skupaj in hvala za besedo. Katalonija je sicer v tem obdobju eh, krize uspela za 7 odstotkov zvišati svoj izvoz, vendar je tu tudi veliko eh, negativnih učinkov, kot je zvišanje brezposelnosti za 40 odstotkov in potem tudi davčne izgube 10 odstotkov davčnih izgub samo v preteklem obračunskem letu. To je veliko več kot eh, naprimer v nemških deželah. Katalonija je zaradi tega problem za celotno Evropo, ne le za Španijo. Hvala lepa. Gospod Vojčekovski, prosim. V ostatnih dnjah. Eh... Hvala, gospa predsedujoča. Nedavno smo v Litvi sprejeli zakon o izobraževanju, ki spreminja pravila tako, da se bo vsaj 50 odstotkov polskih šol, ki obratuje trenutno v Litvi, zaprlo. S tem se bo zanikala praktično polska etnična manjšina, ki že stoletja biva na tem območju. Po tem, ko je bilo zapovedano, da se polskih imen ne sme zapisovati eh, s polskimi črkami, je prišlo tudi do tega novega zakona, ki na nek način samovoljno zmanjšuje možnosti izobraževanja za etnične manjšine v Litvi. Videti je, kot da odgovorni organi v Litvi samo prilivajo olja na ogen, ki že tako tli med različnimi etničnimi skupnostmi. In to je sramota ne le za Litvo, temveč za celotno Evropsko unijo. Hvala. Grazie, Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Janta Filide. Σχολιάζοντας την έκθεση Όμεν για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, δήλωνε πως στην έκθεση δεν υπάρχει... Να λείψα, χάλα. Gospa Eman Reuten je govorila o napredku Turčije. V poročilu je eh, tudi eh, zelo kritična, ampak poročilo je vseeno dovolj ravnoteženo. Ko govorimo o turških eh, ciprčanih, tam v poročilu lahko dejansko preberemo, da to, kar se dogaja v tem delu, ne bo eh, samo šlo v škodo grških ciprčanov, ampak tudi eh, turških ciprčanov. Veliko turških vojakov je na južnem delu Cipra. Ankara ne bi kršila človekove pravice, ravno tako se posledično spreminja eh, demografska struktura. Določene etnične skupine ne smejo priti na ta Eh, del otoka in tako je ogrožena egzistenca turških ciprčanov. Evropska unija se ni ustrezno odzvala. Mi kot Evropski parlament se moramo odzvati. Ne smemo pravzaprav poudariti in reči, da eh, kršitvami človekovih pravic moramo izkazati eh, solidarnost turškim ciprčanom in izveti, izvesti pritisk na Turčijo, preden bo prepozno. Gospod Salavrakos. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Severna Afrika gori. To velja za Libijo. Vse pa se je začelo v Egiptu. To se bo razširilo tudi na druge države tega prostora. To pa bo imelo konkretne posledice za vse države v sosedski regiji. Istočasno pa obstajajo pravzaprav eh, določeni problemi med eh, Iranom, eh, Turčijo. In Turčija je vseeno zelo pomembna za investitorje, zato lahko krši vse politike in še vedno ostaja kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Turški nacionalistični krogi pa takšno politiko zagovarjajo. Vse več muslimanov je, ki živijo v državah Evropske unije. Zato se zastavlja vprašanje, kaj bodo naredili evropski voditelji. Namreč kako bodo oni oblikovali politike, ker ne na zadnje bo to negativno vplivalo tudi na varnostne sisteme v Evropski uniji, če bomo te migracijske tokove še vedno dovoljevali. Ali pa je besedo ima gospod Doc. Uh, madam president i had intended to speak oh, Hvala lepa. Hotela sem govoriti o učinku finančne krize v Irski republiki na gospodarstvo Severne Irske. Žal pa moram obvestiti ta forum o umoru člana policije na Severnem Irskem. 25 let stari policist Roman Kerr je umrl pod roko terorista soboto popovdne. Bil je ubit z, z nastavljeno bombo, ko je odhajal v službo, je stopil na to bombo in umrl na kraju samem. Zato se moramo odzvati na tako uh, močne teroristične napake irskih teroristov, ki bodo Severno Irsko potegnili nazaj. Uh, v mračna leta in izbrisali vse dosedanje dosežke zapletenega političnega procesa. Na desetine takih bomb je bilo že nameščenih na policijske avtomobile in nekatere med njimi samo čakajo, da bodo sprožene. Zato bi rada, da se pozove prebivalstvo naj poda vse podatke in informacije, ki jih ima policiji, veliko ljudi iz strahu ne pove vsega, kar ve. In nujno je, da storijo vse, kar lahko, da pomagajo pri preiskavi za prihodnost naše države. Nujno je, da podpremo žalujočo družino preminulega policista. In upam, da bodo to podprli tudi nekateri drugi poslanci in poslanke tega parlamenta. Lepo pakis. Hvala lepa, gospod Popaki. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dovolite mi, da vas spomnim, kako nujno je, eh, da zagotovimo eh, pravice invalidov, ki živijo v Evropski uniji. Mislim, da jih moramo popolnosti vključiti v življenje v družbi, ampak vedno znova ugotavljamo, da se te pravice ne uveljavljajo. 30 milijonov slepih živi v Evropski uniji. Ta skupina ima velike težave. Včasih nimajo dostopa do ustreznih informacij, recimo ne morejo prebrati, kaj piše na embalaži določenega proizvoda. Zato bi prosil Evropsko komisijo, da čim prej stopi v stik z sektorskimi organizacijami in zagotovi ustrezno označevanje embalaž, da bo do te embalaže na voljo tudi v brejlovi pisavi, tako da bodo lahko slepi lahko, lahko prebrali, zakaj gre. Zato bi pozval kolegice in kolege, da spremejo in podprejo takšno politiko. Gospod Papa Nikolav je naslednji. Najlepša hvala, gospa predsedujoča sklepi zadnjega vrha sveta pa so nas vse prej kot pomirili. Določe napovedi o prestrukturiranju dolga po letu 2013 pomenijo, da smo naredili korak nazaj in ne korak naprej, glede na to, kar smo govorili ob začetku krize. Recimo v Grčiji trenutno vodimo razpravo o, o gospodarskih politikah in naši znanstveniki imajo resne pomislike o tem, ali bomo lahko dolg res prestrukturirali, ali smo sprejeli ustrezne politike. Resnica, gospe in gospodje, je, eh, da so napovedi zelo nehvaležne in eh, v Grčiji se posledično kriza zgolj zaostruje. Državni izdatki pa niso na tisti ravni, ki bi morala biti zagotovljena. In eh, najbolj tragično je, da je stopnja brezposobnosti vse eh, višja. Seveda, razvoj je odgovor, ampak eh, razvojne politike v tem trenutku še niso dobre in ne potrebujemo prestrukturiranja dolga. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gjurk fél idejéhez érkezett a magyar uniós elnök. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mačarsko predsedstvo je sedaj lahko potegnilo določene umestne sklepe. Kar nekaj pomembnih eh, sklepov in eh, strategij smo sprejeli, eh, s, katerim bomo, s katerimi bomo izboljšali konkurenčnost Evropske unije. Februarski vrh pa je pomenil tudi preboj. Posledično lahko kako oblikujemo skupno energetsko politiko. Potem, ko govorimo o kohezijski in kmetijski politiki, tudi tukaj smo zabeležili določen napredek, ampak določena vprašanja ostajajo odprta. Recimo strategija za Rome na ravni Evropske unije. Če ne bi te strategije sprejeli, potem se bo Evropska unija zavezala, da se ta kategorija prebivalstva podpre in upam, da bomo lahko mađarsko predsedstvo in te sklepe podprli tudi mi v Evropskem parlamentu. Grazie, la parola all'onorevole McGuinness. Hvala lepa. Sedaj pa gospa McGuinness. Thank you, Madam President. Like Mrs. Dodds, I... Hvala lepa. Podobno kot gospa Dodds sem hotela govoriti o gospodarskih zadevah, pa vendarle je ta kruti umor mladega katoliškega policista na Severnem Irskem spremenil mojo odločitev. Menim, da je pomembno, da se ta hiša zave velikosti te tragedije, tako za Irsko kot za družino, ki je še posebej prizadeta. Ko je zaključil svoje usposabljanje v decembru, je začel s svojim delom policista in star je bil samo 25 let, ko ga je ta bomba ubila včeraj, je njegova mati na dan mater rekla, da s tem ne bodo preprečili katolikom, da se pridružijo policijskim enotam. Sama je opozorila, da se policija bori za dobro te države in je še naprej uh, podpirala vse, ki se borijo za enakost verskih skupnosti na Severnem Irskem. Podarila je tudi to, da se nihče ne želi vrniti nazaj v mračna obdobja, ponosni so na svojega sina in na vse, kar je tudi sam branil s svojim življenjem. Vsi, ki poznajo koga, ki je bil upleten v ta umor, naj podajo podatke in informacije policiji in ji pomagajo pri preiskavi. Prav tako je naša dožnost tukaj, da podpremo mirovne procese in vsa ta prizadevanja. Hvala lepa. Gospod Ivan. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V Romuniji imamo zakon, ki govori o tem, da je treba dvigniti plače profesorjem in učiteljem, kjer so te sedaj zelo nizke vendar je sedaj prišlo do tega, da je prišlo do dodatnih razlik med profesori in učitelji. Profesori so svoje pravice dosegli s posebno tožbo pri sodišču, vendar vlada ne prizadeva zelo za uveljavitev tega zakona. To je zelo nevarno, ker se s tem lahko zgodi, da šole v Romuniji ne bodo mogle delovati, kakor je treba, kar tudi pomeni neurezničevanje ciljev iz evropske strategije do leta 2020. Stalno govorimo, da potrebujemo izobraževanje, znanje za večjo konkurenčnost, da potrebujemo raziskave in razvoj. Imamo mladino, ki je zelo dobro izobražena, potrebujemo pa učinkovito šolstvo in s tem tudi dobro plačane učitelje in profesorje. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Tanasesku. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Drage kolegice in kolegi, zaradi naše nesposobne eh, vlade je sistem zdravstvenega varstva v Romuniji, še zlasti tisti, ki je odvisen od zdravstvenih zavarovalnic, v kritičnem stanju. Eh, Zdravstveno osebje, ki deluje v teh eh, ustanovah, prav tako kot bolniki, ki se morajo posluževati teh storitev, so žrtve nestrokovnega ravnanja, nezadostnega financiranja, kar je pravzaprav nedostojno človeka. Nedavno je prišlo do vzpostavitve partnerstva med splošnimi zdravniki, med njihovim eh, združenjem in med zdravstvenimi ustanovami, ker so hoteli doseči večji napredek pri pogajanjih z Ministrstvom za zdravje in med eh, blagajno prispevkov, ki se zbirajo iz zdravstvenega varstva. Vendar eh, se te zadeve ne obravnavajo dovolj hitro in pravzaprav prihaja do zlorabe oblasti in eh, nekako lahko trdimo že, da ne obstaja več ločevanje med delovanjem različnih vej oblasti. Hvala lepa, gospod Mazik. De don Felipe de Borbón, ki je imel historijsko titulo de mi region, principado de. Hvala lepa. hočem govoriti o princu iz Asturije, ki je hotel prispevati k trajnostni razrešitvi spora med Španijo in Anglijo o Gibraltarju. To je seveda že zelo star spor, vendar je ta problematika še vedno odprta in zato moramo govoriti tudi tukaj v Evropskem parlamentu, ker gre za dve državi članici, ki imate enake pravice v Evropski uniji in zato se mi zdi popolnoma nedopustno, da prihaja do britanske okupacije gibraltarske skale, če lahko tako rečem. Nobene vrste okupacije ne bi smeli tolerirati v Evropski uniji, niti eh, okupacije Cipra, naprimer. Zato si moramo prizadevati. Hvala lepa, mislim, da gospe Fajon ni v dvorani, zato dajem besedo gospe Navadelovi. Nišo ekonomiko v nas svete. Najlepša hvala. Evropska unija naj bi postala najbolj konkurenčna regija, zato mora vlagati v prihodnost, kar pomeni, da moramo vlagati v mladino in izobraževanje mladine. Govorimo o tem, da naj bi te politike uveljavili, ampak veliko krat govorimo tudi o tem, zakaj tega naj ne bi storili. Evropska unija zato ne financira politike izobraževanja, zelo priročen izgovor, zato je kriza in posledice gospodarske krize ravno za to večletni eh, programi, ki jih eh, potem odobrimo, se ne financirajo, čeprav jih eh, sprejmemo. Vprašanje, ki se zastavlja, je, ali si sploh želimo investirati v prihodnost. Mislim, da bi bilo dobro, da svetu zastavimo to vprašanje. Pravzaprav ne moramo biti strpni do takšne politike določenih držav članic, ki ne zagotavljajo finančnih sredstev. To ni pravi pristop. Če želimo vlagati v prihodnost, moramo preoblikovati te politike. La parola all'onorevole Tremosa. Besedo ima gospod Tremosa. Moltes gracias, signora president. Dear colleagues, I want to... Najlepša hvala. One of the pillars of the European... Sedaj je močno ogrožen eden od stebrov Evropske unije, prosto gibanje blaga in storitev in ljudi gre tudi za informacije, ki so jih objavili katalonski uh, članki, eh, no, časopisi namreč o tem, da v Franciji prihaja do namernega poškodovanja blaga, ki prihaja iz Katalonije. Taki napadi se ponavljajo, eh, letos eh, sta bila že dva taka napada. Na zadnje, len pred nekaj tedni, ko je nekaj francoskih nasilnežev ustavilo katalonski tovornjak, napadlo voznika in potem po cesti razmetalo 20 tisoč kilogramov svežega mesa. To je seveda močno prizadelo vse odjemalce, kupce katalonskega mesa in ti so potem tudi zmanjšali svoje naročila za 50 odstotkov. Zato imam tukaj odprto vprašanje tudi za Evropsko komisijo, kaj lahko storite, da bo Evropska unija ustavila to vrstne napade. Hvala lepa. In mislim, da gospoda Vadima ni in dajem besedo gospodu Šogorju. Najlepša hvala. Kulturna raznolikost je pomembna vrednota Evropske unije, zato jo moramo zavarovati po najboljših močeh, ampak to se veliko krat ne zgodi kar nekaj kultur je, ki so ogrožene in eh, jim grozi izumrtje. Tu je manjšina Čango v Romuniji, ki pravzaprav grozi izumrtje. Svet Evrope je objavil priporočilo o varovanju manjšin in to bi lahko uporabili tudi v tem primeru. Romunska vlada je določene ukrepe sprejela, ampak svet. Evrope nima ustrezanih mehanizmov, da bi poklical k odgovornosti upletene strani. Ravno tako ne more s tem zagotoviti ustrezno delovanje kulturne politike, ker so to zgolj priporočila. Tako da se te cilji ne morejo zagotoviti v praksi. Če Evropska unija ne bo zavarovala vrednoto kulturne raznolikosti, to je tudi eh, v tretjem odstavku pogodbe o delovanju Evropske unije, potem pravzaprav ne bo obvarovala manjšine Čango. Grazie, eh, l'ultimo inter. Hvala lepa. In sedaj še zadnji govornik, gospode Staras.

resno ukrepati, vendar tukaj ni bilo resne študije o tem, kakšen je osip v skupini invalidnih slušateljev. Zaradi tega bi rada upozorila na dogodek 4. maja v Bruslju, ko bodo ministri za izobraževanje držav članic razpravljali o oblikovanju prihodne strategije na tem področju. Zato bi rada tukaj še enkrat povdarjala, da je pomembno še zlasti za invalide, da niso prikrajšani glede možnosti izobraževanja in usposabljanja. To je tudi podajno v 24. členu konvencije o invalidih, ker je zlasti podajno, da jih ne smemo izključevati iz izobraževalnega sistema. No, Najlepša hvala. Sedaj pa imamo na vrsti sporočilo eh, gospe Jegle, ki bom tudi dala